da bo iz tega poročila išlo tudi nekaj točk, s katerimi se bomo v prihodnosti še ukvarjali. Z glasovanjem namreč celoten postopek še ne bo zaključen. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Galer, hvala lepa za ta zaključek, s katerim zaključujemo to razpravo. Samo sporočilo, preden gremo naprej. Od eh, skupine ELS sem dobila prošnja za naslednje nominacije v parlamentarno komisijo, v odboru za kmetijstvo in uh, razvoj podeželja Agnes Lebrun in pa za socialne zadeve gospod Filip Boulon, eh, odbor za peticije tudi gospod Filip Boulon. Ali ima kdo kakšno pripombo na to? Ne, nihče. S tem torej zaključujem, da so te imeno, ta imenovanja sprejeta. Sedaj pa prehajamo na poročilo gospoda Ungure Naua Trajana. Eh, ki govori o strategiji Evropske unije za Črno morje. Najprej dajem besedo poročevalcu za 4 minute. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Točno pred tremi leti je Evropski parlament podprl eh, pomen Črnega morja in eh, to je bilo dobro, da imamo eh, koherentno politiko za eno najbolj občutljivih področji. To je bil tudi korak v pravo smer. Črno morje eh, se sedaj globoko analizira. In to je tudi področje, kjer se eh, stikajo raz, eh, raz, različni interesi, strategije, upanja in ambicije. Danes pa lahko to politiko razvijamo še eh, bolj. Eh, naš parlament lahko igra bistveno vlogo pri oblikovanju še boljše evropske politike, tako da bo postala prava strategija. Tukaj gre za glavno idejo in sicer s pomočjo svojih kolegov eh, iz odbora za zunanje zadeve in celega parlamenta lahko k temu prispeval. Ampak zakaj novo poročilo o Črnem morju? In zakaj strategija Evropske unije za Črno morje? Nekateri bi rekli, dobro, Črno morje je majhno morje. In res je, to je majhno morje. Ampak, če bomo spremenili eh, to z strateškim zemljevidom, bo pa Črno morje postalo ogromno. Tu je pa še nekaj drugega. Črno morje postaja vedno bolj črno. Ja, res je. Črno morje je sedaj po uh, vstopu Bolgarije in Romunije delno notranje morje EU, ampak razvoj v tej regiji je običajno oziroma često nepredvidljiv, eh, obstajajo tudi napetosti, nerazumevanja in analiza nam daje možnost zaključiti, da so tu tudi negativni izzivi. Te negativni izzivi ostajajo oziroma postajajo še večji. E, tu je e, vojna Gruzija-Rusija e, leta 2008, tu so e, zamrzneni konflikti. Eh, potem v Ukrajini se je situacija slabša, kar zadeva eh, demokracijo in pravno državo, podobno je v Rusiji. Skratka, tu je veliko eh, tega, kar kaže tudi na varnostna tveganja v tej regiji. Če si pogledamo sedaj trenutne rezultate delovanja Evropske unije v tej regiji, lahko rečemo, da so ti rezultati vsaj mešani. Eh, pristop. EU do Črnega morja nima dovolj mehanizmov monitoringa, eh, ocenjevanja in pa spremljanja. Ta regija ni dovolj vidna v brusovski razpravi, financiranje za to regijo je fragmentirano in komplicirano. Gospa predsedujoča, Zgraditi moramo na podlagi sinergije za Črno morje, to je bilo sprejeto pred tremi leti, ampak nova strategija EU bi morala vsebovati odločnejšo politiko in bolj konkretna orodja. Naj omenim dve priporočili iz eh, poročila. Najprej ustrezna sredstva. Kajti, če želi Evropska unija odigrati ključno vlogo v Črnomorski regiji, mora nameniti tej regiji eh, ustrezna sredstva, tako finančna kot človeška in zato potrebujemo tudi eh, ustrezno postavko v proračunu EU. Drugič, izdelava akcijskega načrta EU s eh, jasnimi cilji in nalogami, vključno z rednimi sestanki na ministerski ravni eh, držav iz te regije. To je strategija EU za Črno morje ne bi smela niti podcenjevati, niti precenjevati katerekoli države iz te regije. Načelo vključenosti in regionalne pripadnosti bi eh, moralo upoštevati tudi pomembno vlogo Turčije in Rusije, če želimo doseči uspešno regionalno sodelovanje. Ravno tako pa je posod treba upoštevati vse regionalne partnerje. Gospa predsedojoča, za zaključek naj se zahvalim vsem kolegom za zelo pozitivne prispevke kar je omogočilo dokončati to poročilo, kar nam je omogočilo to končno različico in mislim, da se vsi strinjamo s tem, da pričakujemo, da bosta komisija in svet to poročilo preoblikovala v resničnost, kajti eh, vključenost Evropske unije mora biti strateško in mora postati realno. Hvala lepa. Sedaj pa gospod File v imenu komisije. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani. Vesel sem, da je Črnomorska regija zelo visoko med prioritetami Evropskega parlamenta. Ta regija je za Evropsko unijo pomembna in zato se moramo na to osredotočati eh, in s tem pokazati, kako je zelo občutljiva za nas. Poročevalcu se zahvaljujem eh, gospodu Trajno Ungorenau iz odbora za zunanje zadeve. Zahvaljujem se mu za odlično in zelo sebinsko poročilo. To poročilo in priporočila so zanimiva in pa inovativna tudi v mnogih pogledih. Od zadnje širitve je eh, Črnomorje tudi eh, morje EU in zato smo zanj odgovorni. Tako kot smo odgovorni tudi za vse eh, za druge eh, področja in bazene, ki so okoli nas. In to odgovornost prejemamo kot del evropske sosedske politike, pa eh, smo že začeli sprejemati tudi pobude. Črnomorska sinergija. Vendar pa moramo priznati, izvajanje le te se je skazalo za dosti težjo, kot pa smo na začetku mislili. Vse, kar želimo narediti, ni ravno dobrodošlo. Vsega vsi v tej regiji ne sprejemajo z entuzijazmom. In ravno, ravno iz tega razloga se je parlament odločil za pristop, ki sloni na regionalni pripadnosti. Mislim, da je to pravi pristop sedaj in temu pristopu moramo tudi mi slediti. Ampak te zaveze so lahko kredibilne le, če bodo prinesle konkretne izboljšave za življenje ljudi v tej regiji. To pomeni, da je poročilo o razvoju nove evropske strategije za Črno morje predstavlja našo zavezo do te regije in do naših držav članic, ki so iz te regije. Zagotavljamo jim so podporo, tako da se bodo lahko soočili z izzivi, ki so povezani iz njihove specifične zemljepisne situacije. Razumemo, da je strategija za Črnomorsko regijo strategija, ki naj ne bi bila razume, razumljena kot nadomestilo za to, kar že obstaja, recimo za sinergijo za Črnomorje. Ta strategija mora predstavljati celoviti okvir, ki bi nudil eh, smernice za vse dejavnosti Evropske unije v tej regiji. Črnomorska strategija lahko predstavlja idealno priložnost, da svoje interese v tej regiji ponovno pregledamo. Med eh, te interese spadajo strateški, politični in gospodarski in pogovoriti se moramo, kako te interese v najboljši meri realizirati. Ravno tako moramo identificirati tista področja, kjer je treba strategijo razvijati. Sem spada upravljanje, varnost, energija, promet, okolje, trgovina, lokalni gospodarski razvoj in pa socialni razvoj ter razvoj človeških virov. Tako bomo lahko odprli priložnosti, da pomorsko dimenzijo dodamo drugim dejavnostim iz te regije. Komisija sedaj razvija celovit svežen, ta svežen eh, se bo nanašal tudi na pobude iz eh, pomorske eh, politike, ravno tako bo števal Eh, morska sredstva in druge pobude. Tu so še druge strategije, recimo strategija za Baljsko morje, ki nam lahko služi kot ozor in eh, podonovska strategija. Jasno je, da bojo tu potrebne interakcije, torej med podonovsko in črnomorsko strategijo. Vendar pa se vemo, da je vsaka taka regija drugačna, da so tu razlike. In zato moramo zagotoviti, da bodo vse bodoče evropske strategije prilagojene sektorskim značilnostim, tako socialnim, gospodarskim, energetskim Eh, infrastrukturnim in naravnim. Gospa predsedojoča, spoštovane članice in člani, poročilo o razvoju EU strategije za Črnomorsko regijo nam predstavlja pregled izzivov, ki eh, jih ta regija predstavlja. To poročilo bo tudi relevantno za vzpostavitev solidnih kanalov z državami, partnericami v temi regijami, da bomo tako lahko zagotovili učinkovito implementacijo. To priložnost moramo izkoristiti za to, da se pogovorimo z vsemi deležniki iz te regije, eh, vključno z eh, parlamenti. To poročilo je dobrodošlo in pripravljeni smo delati na podlagi priporočil, ki jih vsebuje. In eh, služba za zunanje politično delovanje in druge službe se bodo potrudile, da pripravimo črnomorsko strategijo. Za to strategijo pa bomo iskali podporo vaš in sveta. Hvala lepa, gospod komisar. Tri e, eh, prispevke po eno minuto. E, najprej gospod Kazak za odbor za zunanjo trgovino. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, kolegice in kolegi, dovolite mi, da gospodo Ungor, Ungure Anu čestitam in v odboru svojega odbora lahko rečem, da smo zelo zadovoljni, da so naši predlogi bili upoštevani. Zelo sem zadovoljen, da potem, ko sta se pridružili Evropske unije Romunija in Bolgarija leta 2007, da je s tem postalo Črno morje, Evropsko morje in to zahteva celovito evropsko strategijo. To pa zahteva tudi ustrezna finančna administrativna strategija in človeška sredstva in pa tudi boljšo koordinacijo in porazdeljevanje odgovornosti. Ta strategija mora sloniti na konkretnih projektih, moramo se osredotočiti na področja skupnega interesa, okolje, okolje, energija, promet in pa infrastruktura, to je bistvenega pomena za trajnostni razvoj te regije. Potrebujemo tudi boljše sodelovanje na parlamentarni ravni, tako bilateralno kot multilateralno, tudi s parlamentarno skupščino gospodarskega sodelovanja Črne mora in potrebujemo tudi sodelovanje z STO. In ne nazadnje moramo upoštevati tudi regionalne pobude. Najlepša hvala. Gospod, eh, gospod Tikao, minuta. Hvala lepa. Eh, o, naš odbor po, podpira in, integrac, integracijo tega obdobja in spodbujamo države iz Črne morja, da ratificirajo pogodbo o eh, energiji. IBRD eh, in druge banke so zelo pomembne za to regijo. Ravno tako podarjamo energetsko varnost te regije, projekte, kot so Nabuko in podobni, potem čez evropski, eh, čez evropski naftovodi ki, eh, ki povezujejo tudi Azerbajdžan in druge države, so zelo pomembni za to celo obdobje. Vendar pa je potrebno podariti tudi sodelovanje med drugimi državami. E, e, ravno tako je potrebno spostaviti povezave z nevladnimi organizacijami, treba je spodbuditi raziskave na tem področju, pozivamo komisijo, da to naredi. Komisija potrebuje Evrop, e, potreb, mora izdelati evropsko strategijo za to področje. Sedaj pa gospod Boštinaro, mnenje odbora za regionalni razvoj. Gospa predsedujoča, gospod komisar, pomen te regije za EU, za promet, za energijo, za okolje je bistven in je očiten. In to je tudi razlog, da bo strategija EU za to regijo prav gotovo zelo pozitivno vplivala na celo področje in na EU kot celoti. Odbor regije je prepričan, da lahko ta strategija pripelje do trajnostnega razvoja te regije. Ampak, če želimo doseči učinkovitost, moramo vključiti vse države te regije, ne glede na to, a so to države članice EU ali ne. Efektivna strategija zahteva koordinirano delovanje, vendar pa taka koordinacija lahko obstaja samo, če so vključene vse države koordinacijo pa potrebujemo tudi z donosko strategijo, ta bo kmalo postala ena glavnih prioritet mađarskega predsedstva. Integriranje čezmejnega sodelovanja med regijami je treba spodbujati na vseh področjih te strategije. Zlasti to velja za tiste dele, ki se nanašajo na promet. Hvala lepa, gospod Boštinarov. Sedaj pa v imenu političnih skupin, gospod Brok, dve minuti. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, poročevalcu bi se rad zahvalil za odlično upravljeno delo. Zelo dobro je povezal različne misli in pobude. Zavedati se moramo, da tega črnomorskega sodelovanja ne smemo mešati z vzhodnim partnerstvom, tudi ne z našim strateškim odnosom z Turčijo, kajti tukaj gre za nekaj povsem drugega. Po drugi strani pa se mi zdi zanimivo, da smo na ta način lahko povezali različne politične skupine in oblikovali politiko, ki je v našem interesu, ki bi lahko pomagala državam tega območja hkrati pa bi lahko približala tudi politične in gospodarske interese, ki se sicer razhajajo. Tako v prihodnosti ne bo tako, naspro, eh, tako dramatičnih nasproti kot v preteklosti. Našo strategijo ne smemo gledati kot nasprotovanje ostalim strategijam, ampak kot dopolnilno strategijo. Nekateri imajo mogoče drugačne predstave, kar zadeva, evropske, kar zadeva evropsko perspektivo. Še prav posebej se naša mnenja razhajajo z Rusijo in gospod komisar se tega dobro zaveda. Iz tega razloga mislim, da je črnomorska strategija v interesu Evropske unije, Rusije, Turčije in vseh tistih držav iz te regije, ki so del te strategije mislim, da bi lahko to prispevalo in sicer predvsej prispevalo k stabilnosti in pa k razvoju gospodarstva v Evropi. Hvala lepa, gospod Brok. Sedaj ima besedo gospod Paško. Dve minuti. You, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Črna vrata, eh, črno morje so vrata v Evropo in iz Evrope. Uh, In zato moramo vedeti, da to ni neko oddaljeno območje, ki bi bilo malo relevantno in s katerim bi se samo občasno ukvarjali stalno moramo imeti to na svojem dnevnem redu. E, spomnimo se samo prekinitve e, dobave s plino leta 2008-2009 in težav leta 2008. Kljub temu, kljub priznanemu pomenu, pa e, ta regija še vedno ne uživa pozornosti, ki jo zasluži od EU. EU je bila prisiljena se s tem začeti ukvarjati takrat, ko sta Romunija in Bolgarija postali članici leta 2007. In eh, k malo po članstvu teh dveh držav je eh, izgledalo, da so na hitro spravili skupaj dokument, ki naj bi pokril te praznine, te črne lukne. EU se je morala začeti praktično preko noči eh, ukvarjati s tem. In Leta 2008 so bile prve pobude, sedaj pa nismo dosti eh, naredili od takrat. In to je tudi omenjeno v tem poročilu. Zato obstajata po moja dva glavna razloga. Najprej pomankanje interesa in pa volje na strani eh, članic EU za to, da bi se odločno ukvarjali s tem. Ne samo, da ni dovolj denarja, tudi volje ni. Potem drugi, začetna predpostavka, eh, na kateri je slonila sinergija, namreč, da bi to območje moralo postati koherentno območje, ki bi se kvalificiralo za materialni podpor, torej to ni upoštevalo eh, enostavne resnice, da se je to področje zelo spremenilo v 20 letih. In, eh, tak, eh, in v takem času je težko Eh, doseči konkretne rezultate. No, kom, v kontekstu ponovnega pregleda vzhodnega eh, koncertov. Hvala lepa, gospod Paško. Gospod Weigl, minuto 30. Hvala, gospa predsednica, spoštovani gospod komisar. Porošilo, ki ga je pripravil kolega Ungorjanu na angažiran način in odprt za sodelovanje, zato se mu tudi zahvaljujem, vrača našo pozornost k regiji, za katero je značilna raznolikost raznolikost političnih sistemov kulturnih tradicij religij statusa in ambicij glede približevanja evropski uniji stopnje gospodarskega razvoja razpoložljivosti naravnih bogastev in seveda nove situacija nova situacija ki je nastopila s tem da imamo danes tri države članice evropske unije v regiji o kateri govorimo območje črnega morja je za nas posebno zanimivo zaradi njegove geostrateške pozicije ki neposredno predstavlja bodisi dodano vrednost ali pa resna tveganja za naše varnostne interese. v tem kontekstu posebej izpostavljam energetsko varnost in zagotavljanje trajnostne oskrbe evropske unije z energenti infrastrukturo ter možnosti da vplivamo na reševanje nasprotij in odprtih vprašanj v regiji kakor tudi na razvoj partnerskega odnosa z rusijo in turčijo vse to je mogoče doseči s poglobljenim angažiranjem držav v regiji in sodelovanjem vseh držav evropske unije in ostalih organizacij in mrež ki jih imamo na tem področju vključno z omrežji civilno družbenih organizacij prav njim velja naša posebna pozornost in priznanje. za vse to ne potrebujemo novih institucij potrebno pa bo zagotoviti redno financiranje in več političnega angažiranja. gospod komisar verjamem da boste lahko to poročilo koristno uporabili

Uresničiti ta izziv potrebujemo obsežno strategijo. To poročilo je v skladu z tem ciljem in zato uživa podporo moje politične skupine. Potrebno je rešiti še nerešene konflikte v tej regiji, poskrbeti je potrebno za sodelovanje med eh, posameznimi narodi, poleg tega pa je potrebno poskrbeti za financiranje majhnih projektov v okviru čezmejnega sodelovanja. Poleg tega želimo trajnostno energetsko politiko in pa vzpostavitev uh, eh, omrežji strokovnjakov in pa študentov. Kar se mi zdi, da manjka, je vprašanje trajnostne energetske infrastrukture. Tukaj mislim na Nabuko in Južni tok. Potem pa se mi zdi vprašljivo tudi, eh, da um, ni omenjena prepoved črpanja nafte oziroma vzpostavitve naftnih ploščadi v Črnem morju. To se nam zdi nujno potrebno, zato smo podali tudi predlog spremembe. Hvala lepa, gospod Šulc. Sledi gospod Koval, minuta. Spoštovane dame in gospodje, spoštovani gospod komisar, predsedujoča. Mislim, da dokument, ki je bil pripravljen, zasluži našo podporo in v imenu naše skupine lahko rečem, da ga podpiramo. Rad bi povedal še naslednje. Sinergija v Črnem morju, eh, sinergijo moramo na novo premisliti, namreč nekatere dobre ideje niso bile vedno uresničene, konkretno uresničene, praktično uresničene in zaradi tega mislim, da je naša naloga in predvsem naloga gospoda Fileja, da uredi stvari tako, da bodo stvari ustrezno urejene v tej regiji stališče Evropske unije. Seveda mora biti eh, naša sosedska politika upoštevana stvari morajo biti še dodane, tako da bo to zagotavljalo dejansko neko stabilnost na področju energetike v regiji. Na ta način bi seveda podprli tudi Gruzijo v njenih demokratičnih prizadevanjih. Najprej moramo torej urediti vse pobude te, v tem delu, ne zato, da bomo le ponosni na nje, ampak da bodo dejansko učinkovite. Hvala, gospod Koval. Zdaj pa gospod Campbell Vennerman za minuto. In... Gospa predsedujoča, ko se pogovarjamo o črnomorski regiji, pride na misel ena zadeva, namreč pazljivost. Eh, vedno je biti tukaj zelo pazljiv. Namreč tu, tu gre za dvorišče Rusije in to je treba upoštevati. Tu je Sevastopol, tukaj so eh, bojišča Krimske vojne in tako naprej. Stalni konflikt poteka v Gruziji. Na obeh straneh se borijo in če bi bila Gruzija v NATO, bi bile lahko posledice grozljive in uh, eh, podporil sem sicer gruzi, gruzinsko neodvisnost, eh, vendar pa je problematičen tukaj odnos z ruskim medvedom. Potem imamo tukaj še Turčijo. Ponujamo ji članstvo, čeprav bodo eh, članice, vemo, kot je Francija proti takemu. Turčija ima samo 4 odstotke ozemlja v Evropi in zaradi tega nikako ne sme biti v Evropski uniji. In tukaj so resnične nevarnosti. Če pustimo Turčiji, da bo šla po tej poti, kajti na ta način bomo potem padli v roke islamskih ekstremistov. In končno, dejansko je uh, Črnomorje povezano z kaspijskim naftnim bazenom, bodimo zelo pazljivi. Hvala, gospod Campbell, zdaj pa gospod Stojanov za en minuto. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към. Хвала, госпожа председуюча. Стринял би се številни мнения, ки са била изражена в тези дворани. Hkrati bi tudi čestital gospodu Ungorjanu za njegovo poročilo. Že od davnih časov je bilo to območje zelo pomembno gospodarsko in sicer in kulturno in črnomorska regija je danes še vedno pomembna. Zaradi tega je zelo pomembno, da imamo ustrezno strategijo, ki bo delovala. In takšne razprave potekajo o tem. Tu pa bi povdaril eno zadevo, nekaj, kar je že bilo omenjeno in sicer so to omenili eh, socialisti in podprl bi namreč predlog, da se oblikuje posebna proračunska postavka za to in zato prosim komisijo, da začne delovati na tem področju, resnično delovati in da Eh, v dejanji tisto, kar smo danes v tej dvorani povedali, da se bodo stvari izpeljale. Uh, gospod Winkler, oprostite. Uh, gospod komisar, naj najprej začnem z čestitkami gospodu Ungorjanuju za njegovo pobudo in za to poročilo o črnomorski regiji. Hkrati pa podpiram tudi uh, Eh, eh, številne med svojimi predgovorniki, ki so se dejansko zavzeli za to neko novo vizijo v zvezi črnomorsko regijo. Dejansko je to postalo delno notranje more Evropske unije, gre za geostrateško pomembno območje in to je eh, tu ni nikakršnega dvoma. Gre za regionalno stabilnost, gre za demokratizacijo v teh krajih, za energetiko, gospodarstvo in seveda trgovino resnično verjamem, da smo mi tisti, namreč Evropska unija, ki moramo izkoristiti potencijale črnomorske regije, ne pa drugi. In da bomo pa to dosegli, mora Evropska unija se bolj zanesti na svoje države, ki so tam v regiji, se mora otresti nekih preteklih predsotkov in dejansko pokazati neko vizijo za prihodnost. Ne želim iti v podrobnosti, ki se tičejo recimo širitve, ampak bi pa pozval vse skeptike v zvezi s Črnomorsko regijo. Namreč vsako upočasnjevanje pri integraciji tega dela v Evropsko unijo bo dejansko slabo delovalo, na, eh, bo, bo slabo v prihodnosti. Kar je tukaj v igri, je Eh, srednja in dolgoročna stabilnost, moramo ustrezno oceniti, kako bomo upravljali to regijo oziroma kako se bo upravljalo v prihodnosti. Za zaključek naj povem to, Evropska unija potrebuje svoje notranje Črnomorje, potrebujemo celovito strategijo za to regijo in eh, ta strategija mora biti oblikovana strani Evropske komisije, seveda na podlagi priporočil, ki jih eh, daje naš poročevalec Ta dom mora tudi danes čim bolj, s čim večjim glasom podpreti takšno pobudo. Hvala, gospod Winkler. Zdaj pa gospa Kopa, minuta in pol. Gospa predsedujoča, pogovarjamo se o zelo pomembnem poročilu, o tej bistveni regiji, ki je zelo blizu Evropske unije oziroma ki je v delno Evropski uniji in pomembno je tukaj seveda, seveda regionalno eh, sodelovanje. Torej imamo veliko zainteresiranih strani, da to postane mirno, stabilno območje in dejansko demokratično območje. Že kar nekaj časa razvijamo svojo politiko v zvezi s Črnomorsko regijo, ampak rezultate bi bilo treba izboljšati. Zagotoviti moramo, da bodo vsi ustrezno vključeni, tudi sosedne države, da bomo dejansko imeli nek ustrezen načrt za prihodnost in da bo to del sosedske politike Evropske unije. Stabilnost v regiji, varnost v regiji sta zelo pomembni za Evropo kot tako. In zaradi tega moramo tu prevzeti svoj del odgovornosti pri preprečevanju konfliktov, pri spodbujanju mirnega reševanja konfliktov. Za Evropo je zelo pomembno da je tam prisotna, tudi zaradi transportnih poti. In zagotoviti moramo, da bo ustrezen sistem pravne države, eh, trgovine, transporta in tako naprej povsod vzpostavljen. Zato potrebujemo ustrezno proračunsko postavko tudi za Črnomorsko regijo. To bi zelo pomagalo območju, da se modernizira. Gospa predsedujoča, z našimi politikami lahko te stvari resnično še izboljšamo in jih pripeljemo bliže Evropski uniji. Omeram, va- Gospod Valean, gospa Valean, za minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, spoštovani kolegi. Od leta 2007 smo se strinjali, da gre za pomembno regijo, vendar pa je učinek naših eh, prizadevanj zelo majhen, če rečemo še najblažje ni bilo konkretnih rezultatov in resnično posličamo, potrebujemo tu nek ustrezno finančno podprt, realističen načrt, jasne cilje, jasna merila in hkrati razde, hrat, uh, eh, eh, ustrezno razdelitev nalog, uh, tako kot v nekaterih drugih partnerstvih. Energetsko in transportno partnerstvo moramo spodbuditi, spodbuditi skupaj z okoljskim partnerstvom in samo tako projektno usmerjeni uh, uh, načrti bodo dejansko dali neke prave rezultate iti moramo, priseči moramo neko fragmentirano politiko, tudi kar se tiče financiranja. Do sedaj smo imeli različne finančne instrumente, ki so bili zelo netransparentni in zaradi tega mislim, da moramo iz eh, tega iz programa za Črnomorje dejansko narediti osnovni temeljni program za oblikovanje in izvajanje strategije, glede na to, da obstajajo tudi pobude in pripravljeno za investiranje v regijo. Zdaj pa gospod Vlasak za eno minuto. Predsedajci, pane komisarji, dam ja. Spoštovana gospod predsedujoča, gospod komisar, dame in gospodje, počasno izvajanje projektov, eh, odsotnost akcijskega načrta, ustreznega vrednotenja in nobenih srečanj na visoki ravni so tveganja eh, v zvezi s tem vzhodnim partnerstvom, oziroma vse to kaže, da odločitve, odločitev, da damo res. Eh, odgovornost svojim državam članicam ni dovolj. Evropska komisija mora odigrati svojo vlogo kot spodbujevalec na območju eh, in v zvezi z črnomorsko strategijo. Tako kot druge makroregionalne strategije, morajo, mora biti tudi ta strategija proračunsko in institucionalno neodvisna. Nikakor ne smemo še naprej dodajati nekih posebnih virov tukaj. Uh, ne gre za neke nove institucije, ki jih moramo uvajati in novo zakonodajo. Ne potrebujemo nobenih novih programov, nobenih dodatnih proračunskih postavk. Kar potrebujemo je, da se osredotočimo na izvajanje konkretnih projektov. In... Monsieur... Besedo, govornik je bil prekinjen, gospod Kumucakos ima besedo. Gospod komisar, pomembno je, da poudarimo, da gre v Črn, eh, Črnomorski regiji, da gre za pomembno regijo, ki je pomembna torej za Evropsko unijo. Gre za na nek način domačo regijo po vstopu Romunije in Bolgarije in tu moramo spodbujati demokracijo in stabilnost. To je v interesu Evropske unije in vseh držav v regiji in z politiko, ki smo jo začeli izvajati leta 2007. Eh, so bili narejeni nekateri koraki, nekaj napredka je bilo, ampak žal je bilo veliko tudi zamud, veliko zamujenih priložnosti in stvari ne potekajo tako, kot bi morale. V letu 2008, na primer, ni bilo ministerskega srečanja, se, na katerem bi se pogovarjali o, tej, o politiki v tej regiji, torej dejansko imamo neke ambiciozne cilje, ki pa se ne izvajajo dejansko nimamo nobene druge možnosti, kot da okrepimo svojo politiko v regiji in da zagotovimo več denarja, da se bodo politike izvajale. Poročilo eh, zahteva celovito strategijo v zvezi s Črnim morjem, ki bo imela svojo proračunsko postavko in eh, tukaj bi rekel, da transport in turizem oziroma odbo, eh, člani ustreznih odborov podpirajo takšno zamisel. Zagotoviti moramo namreč, da, da bodo te stvari tudi del Evro, eh, črnomorske politike Evropske unije. Moramo imeti možnost, da, bo, da se bo prispevalo k razvoju eh, regije in to se mora začeti takoj. Sveda pa je širitev nekaj drugega, ki si jo bomo od blizu, eh, ki jo bomo sprejeli od blizu. Gospod Kirilov, minuta. Gospa predsedojoča, s pristopom Romunije in Bel Bolgarije je postala to eh, del eh, Evropske unije. Gre za pomemben most z Kaspijskim območjem, s Centralno Azijo in seveda so stvari tukaj zelo pomembne tako stabilnostnega kot varnostnega stališča. Zaradi tega mora Evropska unija tu povečati svojo prisotnost in najti neke dolgoročne rešitve za obstoječe probleme v regiji vse države zelo, se ne zanimajo zelo za sodelovanje, ampak za uh, pomembna vprašanja, kot so zamrzani konflikti, različna varnostna vprašanja, pa je eh, sodelovanje tukaj zelo pomembno. Osredotočiti se moramo na različne zadeve pragmatičnega interesa, ki so pragmatično interes, eh, zanimive za vse države. Tukaj v zadnjih letih je bilo tukaj več eh, nesreč, veliko človeških življenj je bilo izgubljenih v Črnem morju in Evropska unija mora tukaj zagotoviti več pomoči pri reševalnih operacijah v okviru eh, celovite pomorske politike. In verjetno bomo kmalo glasovali uh, o poročilu gospe Jotove v zvezi z politikami na tem področju in to bo tudi dobra podlaga za bilateralno sodelovanje v regiji. Pomembna je tudi, pomembna je tudi podpora Evropske unije pri nekaterih projektih, kot je uh, pomorska avtocesta, potem 8 in 9 koridor ter transportne prometne povezave s črnomorskimi pristanišči. Hvala poročevalcu za njegovo poročilo, za pre, predloge sprememb, za odlično delo. Gospod Sivec, minuta. Ko govorimo o Črnem morju in o tej regiji, uh, je treba povedati, da ni nobenega drugega območja, ki bi bilo tako povezano, eh, tako raznoliko tudi in tako raznoliko stališča konfliktov, kot je to. Ljudem je treba povedati, da smo edini, ki lahko tukaj lahko rešujemo nekatere stvari. Treba se je ukvarjati s problemi, kar se tiče energetike, treba se je ukvarjati z odnosom Rusije in tako naprej. ne, nikakor tu ne smemo obupati. Ko govorimo o sinergiji v Črnem morju, je, gre tu za do neko dodano vrednost in uh, sprašujem se, zakaj parlament ne sodeluje z drugimi regionalnimi organizacijami, eh, kot, recimo, kot je recimo parlamentarna skupščina eh, črnomorskih držav. Oni si želijo sodelovanja z nami, pa, nam pa se menda zdi, da smo prepomembni za takšno sodelovanje. Eh, Zato se moramo na to osredotočiti. Gospod Kutaš ima besedo za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Črnomorska regija je izjemno pomembna strateško za nas, vendar pa do sedaj tu še ni bilo neke strukturirane strategije za regijo. Imamo akcijski načrt, eh, medtem ko je financiranje še vedno prihaja iz različnih neusklejenih virov. Zato je zelo pomembno, da oblikujemo to strategijo Evropske unije za Črnomorje z nekimi prioritetami, ki bodo podobne drugim regionalnim strategijam Evropske unije in sicer v treh smereh. Eh, socialno-gospodarski razvoj, energetika, promet in okolje ter seveda upravljanje, dobro upravljanje in demokratizacija. Eh, pomemben je tukaj recimo nafto, plinovod Nabuko, ta bi uh, izboljšal našo eh, energetsko neodvisnost. Vse to in drugi projekti so potrebni naše podpore, potrebujemo torej skupno strategijo. Sumetno. Hvala lepo. Gremo na catch the eye, morali bi bomo biti zelo kratki, ne bom mogla dati besede vsem. Najprej gospa Savela, minuta. Periohiti smo avristala sas in je parapolitika. Črnomorska regija je zelo pomembna za energetiko in varnost v Evropi. Gospa predsedojoča, gospod komisar, tu imamo zelo pomembno vprašanje, zelo pomembno vprašanje plinovoda Nabuko, ki bi lahko pripeljal, ki bi lahko povečal uh, energetsko varnost v Evropi, ampak kar se tiče uh, tega naftovoda, je zelo pomembno, so tu stvari zelo pomembne. Gospod Barozo je govoril o tem, ampak kaj dejansko pomenijo njegove besede? Ali to pomeni, da bomo dobili, ali bomo dobili nek časovni okvir, kako bomo s tem opravili eh, in ali bomo ugotovili, ali bo Nabuko sploh deloval ali ne, da ne bomo tukaj zapravljali denarja po nepotrebnem? potrebujemo nekaj delujočega. Torej, Nabuko je ena iz, najpome, izme, eno najbizmed, najpomembnejših vprašanj eh, evropske energetske varnosti in zato si moramo to resnično dobro ogledati, kako so stvari urejene. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Luan za minuto. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej naj se zahvalim gospodu Ungorjanu za njegovo poročilo. Gre za izjemno dobro poročilo, tudi izjemno pomembno tako geopolitično kot gospodarsko pomeno poročilo. Ta regija ima izjemen potencial na področju energetike in eh, zato jo moramo izpostaviti na vseh področjih, še posebej stališča energetske varnosti v Evropi. Do sedaj so bili postopki Evropske unije ne, ne dovolj jasni, namreč energija iz tega območja Eh, ne daje ustreznih rezultatov in zato upam, da bodo evropske eh, službe, tudi službe za zunanje delovanje, uredile, opravile vse, kar je potrebno za to, da bodo stvari ustrezno delovale tako finančno in kar se tiče partnerstva, energetike, transporta v, eh, v tem področju. Torej, regije ne smemo zapostavljati, moramo, mora biti vidna, moramo imeti neko ustrezno, celovito politiko do nje, ki bo tudi dolgoročna.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 Namreč mačarsko predsedovanje si zastavilo številne prioritete, ki so povezane z črnomorsko strategijo. Gre za regionalni načrt razvoja in tudi Dunavska strategija bo lahko verodostojna le, če bomo sprejeli tudi druge regionalne strategije in jih razvijali. Energetska varnost igra prav tako zelo pomembno vlogo če želimo v regiji vzpostaviti mir in ga tudi zagotoviti v prihodnosti, potem moramo sprejeti konkretne korake na področju energetske varnosti. Kot smo slišali že včeraj, energetska varnost je ena izmed prioritet mačarskega predsedovanja in v interesu nas vseh je, da delamo v tej smeri. Gospod Van Nistelore za minuto. Uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Črno morje se nahaja v naši bližini, je zares Evropsko morje in tudi z stališča energetske varnosti je to območje zelo pomembno. Sem koordinator za to območje v odboru in mislim, da moramo na tem področju intenzivno delati. Financirati je potrebno projekt Nabuko, hkrati pa je potrebno spostaviti tudi stabilne odnose z tem območjem. Gospod Baroso je včeraj govoril o Azerbajdžanu in kaj je bilo doseženo na tem področju. Mislim, da lahko dosežemo dodano vrednost v okviru te strategije. To je omenil tudi gospod Brok. To je povezano z diverzifikacijo naših energetskih verov in to se mi zdi še prav posebej pomembna točka. Zaradi tega se zahvaljujem poročevalcu za to zelo jasno poročilo. Še zadnji prispevek, gospod Antila, prosim za tišino v dvorani marea neagră este importantă pentru uniunea europeană pentru eh, eh, eh, ne gre le za, za strateško pomembnost, ampak tudi za gospodarski potencial, ki ga ponuja in seveda za boljši regionalni razvoj v tem območju. Strategija za Črnomorje bo prispevala k izboljšanju gospodarskega sodelovanja med državami v regiji boljšega, eh, boljšega eh, sodelovanja tudi na področju izobraževanja in raziskav, pa tudi v zvezi z zavarovanjem naravnih virov v regiji. Mislim, da mora Evropska unija spodbujati države v regiji Črnega morja, da bodo bolj pazljive v zvezi s svojimi eh, naravnimi viri, z razvojem, s trajnostnim razvojem in z izboljšanjem življenja v regiji, ter tudi v zvezi z vzpostavljanjem regionalnih partnerstev. Zaključujemo sketch the eye, se opravičujem tisti, ki niste mogli govoriti. Zdaj pa beseda gospodu Fileju. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Naj se osredotočim zgolj na tri točke, predvsem nam reči zamujamo. Že v začetku naše razprave sem se zahvalil za to aktualno poročilo o črnomorskem območju. Drugič, naša razprava je pokazala, kako zelo pomembna je ta regija za Evropsko unijo. In tega pomena se zaveda tudi služba za zunanje politično delovanje in pa komisija. In tretjič, veselim se sodelovanja z tem parlamentom na področju te strategije in pri izvajanju te strategije. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Za zaključek dajem besedo poročevalcu in predlagam, da ga poslušate. Uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo vesel sem, da sem lahko kratek, ne zgolj zaradi hrupa v tej dvorani, ampak tudi zaradi tega, ker sta me podprli obe strani te dvorane. Kot je gospod Brok povdaril v svojem briljantnem prispevku, poročilo, o katerem bomo glasovali, danes glasovali, je zelo dober primer sodelovanja med poslanskimi skupinami v tem parlamentu. Zahvaljujem se še prav posebej gospodu Pašku, ki je bil zelo aktiven in ki je vse čas podpiral to poročilo. Ne bi rad izpostavljal še drugih imen, to bi bilo namreč neupravičeno, kajti vsak je podal pomemben prispevek v zvezi s tem poročilom in v zvezi z edinstveno naravo tega območja. Gre za občutljivo območje in zaradi tega moramo biti zelo pazljivi, ko oblikujemo politiko za črnomorsko območje. Seveda je pomembno tudi izpostaviti pomen projekta Nabuko. Ta projekt je pomemben v čezevropskem smislu. Zahvaljujem se tudi komisarju za njegove pripombe in pa za to, da je omenil pomorsko dimenzijo. Komisija oblikuje pomorsko strategijo ravno v tem trenutku in nujno je potrebno povezati črnomorsko strategijo in pa donosko strategijo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, poročevalec, za pogum, da ste si upali govoriti v tem hrupu. Eno minuto bomo imeli premora, potem bomo glasovali.